In te ambicije sem se popolnoma odpovedala, ampak zato mi je danes v tem večje veselje, da lahko tukaj eh, predsedujem in da je tukaj še moja draga kolegica Lepaž. Zadnji del sestanka našega odbora danes je posvečen Evropski pobudi za Alzheimerjevo bolezen in druge bolezni demence. Govorimo pa na podlagi poročila, ki se je obravnavalo že pri našem odboru. Marisa Matjas je poročevalka in je tudi tukaj. In o tem se bomo seveda v kratkem še pogovarjali. Prav gotovo se bo poročevalka na to še ozrla, ker so rezultati tega poročila zelo pomembni tudi za nadaljne delo in tudi zato, da bi poiskali ustrezne predloge sprememb ali pa predloge za dodatke k poročilu gospe Matjas. Takoj bi se rada ozrla oziroma obrnila na to, kar bomo delali danes. Začeli bomo o politiki in institucionalnih predstavnikih, kjer bo spregovorila ne le poročevalka, temveč tudi drugi govorniki. Na začetku moram povedati, da smo na dnevnem redu eh, povdarili, da bomo lahko prisluhnili gospe Sili Shelton in eh, zelo smo veseli, da lahko vidimo tukaj gospo, ki je prejela leta 2008 nagrado za najboljšo žensko vlogo eh, v filmu Pandorina skrinica na mednarodnem filmskem festivalu v San Sebastianu. Smo pa nažalost zvedeli, da je morala si noči v bolnišnico zaradi svojih težav, vendar je gospa Mordi, predsednica Alzheimerjeve lige, tukaj, da jo bo lahko zastopala, kolikor bo to pač v njenih močeh in da nam pove sporočilo – ki smo ga pričakovali. Gospe Četman, Čelten, pardon. Skratka, upam, da ji boste prenesli naše sporočilo, da nam je res zelo žal, da je ne bomo srečali, Saj si predstavljate, 90 let stara gospa je pred dvema letoma prejela nagrado za najboljšo vlogo. To je res nekaj zelo posebnega in zato bi rada, da bi sporočilo našega odbora prišlo tudi do nje. Želimo ji pa seveda čim hitrejše in uspešnejše okrevanje. Sedaj pa kar začnimo, dame in gospodje, takoj bi predala besedo poročevalki gospe Marisi Matjas, da nam pove nekaj na kratko o svojem poročilu. Izvoli, Marisa. Dagmar, thank you all for... Najlepša hvala, Dagmar. Hvala tudi vsem vam, ki ste prisotni tukaj. Čisto na hitro bom preskočila v portugalščino, če dovolite. Ok, muito bem. Obrigada a todos e a todas por estarem aqui hoje. Uh, como devem. Najlepša hvala vsem, ki ste prišli danes sem. Najbrž si lahko predstavljate, da me zelo veseli, ker je bila organizirana ta delavnica na tem odboru. Vprašanja, ki so povezana z Alhajzverjem boleznijo in drugimi oblikami demence so zelo pomembna in nam vsem skupna. Zato moramo vsi delovati na tem in še zlasti v tem odboru smo dolžni biti aktivni. Naša dožnost je poiskati odgovore na vsa ta vprašanja in zato smo danes tukaj. Začela bom pri koncu in to seveda ni prvič, da je tako. Najprej bi se zahvalila vsem našim gostom, ki so sprejeli naše povabilo na to delavnico. Hvala tudi osebju odbora, ki nam je bilo veliko podporo, brez njih ne bi mogli organizirati te delavnice. Hvala seveda tudi sekretarijatu in tudi vsem kolegom. Še zlasti gospe Lot Berend, ki je prevzela vlogo moderatorke današnje delavnice. No, poleg tega bi rada rekla, da bo razprava o poročilu potekala v tem odboru takoj po delavnici in zato bi rada povdarila, da je treba izkoristiti ta čas namenjen delavnici, ki ga bom tudi sama izkoristila za to, da vam povem bistvene zadeve. Najpomembnejše pa je, da prisluhnemo tistim, ki jih ponavadi ne slišimo. Zato je tudi pomembno, da imamo eh, tukaj prisotne člane združen sorodnikov bolnikov za Alzheimerjevo boleznjo, ker šele, če se bomo dobro informirali o tem, kako ljudje živijo s tem problemom, lahko najdemo odgovore na ta vprašanja. Sama se želim čim več naučiti od prisotnih, in prepričana sem, da bomo lahko po tej delavnici, če nam bo to seveda čas dopuščal, poglobili vprašanja, ki izhajajo iz tega poročila in prepričana sem, da bomo od tukaj odšli z veliko novimi predlogi za izboljšave. Zato se že veselim tega dela in tega, da se bom lahko česa novega naučila skupaj z vami. Najlepša hvala, Mariza. Zelo dobro sem lahko razumela vse, kar ste rekli v portugalščini, čeprav se sama držim angleščine in se opravičujem tolmačem že vnaprej zaradi tega, ker meni se zdi eh, bolje, da me lažje razumete, če govorim angliško, čeprav je moj materni jezik nemščina. No, sedaj bi rada predala kar besedo komisiji, da slišimo, kaj počne komisija na tem področju in tudi zaradi tega, da slišimo nekaj o sporočilu komisije, temveč tudi zaradi tega, ker pričakujemo veliko tega od komisije, radi bi vedeli, kakšne možnosti obstajajo za podporo organizacijam bolnikov v Evropski uniji ali sploh obstajajo kakšne oblike podpore. Uh, Morda bi bil čas, da povdarimo, da potrebujemo več denarja, več učinkovitosti na tem področju in morda nam boste želeli povedati, kako uspešni ste pri tem. Brief, because... Hvala lepa, poskušal bom biti kratek in jasen in zato bi se lotil v desetih, petnajstih minutah predstavitve sporočila komisije in tudi oblik podpore, ki ste jih pravkar omenili. Če se lahko ozrem na eh, zdravstveno strategijo Evropske eh, komisije, ki je zastavila nadaljne dejavnosti na področju politike zdravstva, gre za poglavitne dejavnosti, ki izhajajo iz pogodbe, vendar so v pristojnosti držav članic. Države članice so torej odgovorne, da zagotavljajo zdravo življenje svojih državljanov in tudi njihovo zdravstveno oskrbo. Vendar imamo seveda možnost, da podpiramo države članice, da zato uporabimo vse možne oblike sodelovanja, ekonomijo velikosti in skratka vsa sredstva, ki jih imamo na razpolago na evropski ravni. Sedaj je jasno, da se pozna tudi vpliv finančne krize in tu je treba razmišljati tako kratkoročno kot tudi dolgoročno. Ne gre le za vprašanje, kako se države članice znajdejo, kako iščejo rešitve v trenutni težavni finančni situaciji, temveč tudi kaj se bo zgodilo v nadaljnih letih z demografskim staranjem prebivalstva. Ljudje ne, se ne starajo samo kot posamezniki, temveč Tudi prebivalstvo Evropske unije v celoti se stara, spremina se tudi struktura prebivalstva v delovni dobi in upokojencev, prav tako pa tudi stroški povezani z sistemi zdravstvenega varstva. Moramo iznajti torej številne odgovore na odprta vprašanja, kako se soočiti s tem in kaj so potem ključna vprašanja povezana s staranjem prebivalstva ena od bistvenih zadev pri tem je opredelitev Alzheimerjeve bolezni in drugih oblik demence. In tu gre v bistvu za dvoplastno vprašanje. Gre za bolnike in za tiste ljudi, ki skrbijo za nje, za njihove sostanovalce ali družinske člane. To je poglavitni izziv za sisteme zdravstvenega varstva in je tudi zelo težavno področje, ne le za družine, temveč tudi za celotne sisteme zdravstvenega varstva. O tem smo se govorili tudi v sporočilu komisije leta 2009. 380 skozi 2009 je številka tega poročila. To je v bistvu strategija, ki temelji na štirih ključnih elementih. Prvo področje kjer smo iskali načine za podporo državljanom, je tako imenovani stebr zdravstva, ki temelji na preprečevanju in odkrivanju. Tudi pri Alzheimerjevi bolezni še nimamo prave jasne strategije za preventivno delovanje. To imamo recimo pri kardiovaskularnih boleznih, pri boleznih srca in ožilja. Tu imamo izdelano strategijo preventivnega delovanja, ne vemo pa, kaj bi lahko storili v primeru Alzheimerjeve bolezni, kaj lahko storijo državljani sami. No, ne moremo pa niti zelo uspešno zdraviti Alzheimerjeve bolezni v tem trenutku. Pomembno pa je, da odkrijemo pravočasno simptome, da bi lahko vsaj upočasnili razvoj bolezni. Zato je pomembno, da se simptomi odkrijejo v zgodnih fazah bolezni. Žal pa do diagnoze pride pogosto že v, šele v poznejših fazah, ko je tudi upočasnenje težje. Zaradi tega je pomembno, da se v državah članicah vzpostavijo Učinkoviti mehanizmi za zgodnje odkrivanje in posledično tudi diagnosticiranje Alzheimerjeve bolezni. To je torej zdravstveni vidik reševanja tega problema. Predvsem poudarek na preprečevanju in na zgodnem odkrivanju. No, potem ste omenili, gospa predsedujoča, tudi. Razumevanje tega pojava, potrebujemo več razumevanja samega pojava kot takega demence in od tod izhaja potem raziskovanje. Demenca in Alzheimerjeva bolezen sta že visoko na listi prednostnih nalog pri raziskavah. Ne vem, ali veste, gospa predsedujoča, morda pa bi bilo dobro, če vas povabim, da razmislite o tem, kakšen odstotek denarja, ki se namenja raziskavam, pravzaprav pomeni evropski uh, okvirni program. Ne vem, ali bi vas vprašal za mnenje, ampak ne bom vas sedaj utrujal s tem, pravzaprav to predstavlja pet odstotkov, torej iz celotnega proračuna oziroma sredstva, ki so namenjena raziskavam. To je torej stvar vredna razmisleka. Vprašati se moramo, kako bolje izrabiti teh 5 odstotkov in preostalih 95 z boljšim sodelovanjem in z boljšim skupnim načrtovanjem. Mislim, da bi bilo dobro, če bi poskušali združevati sredstva z državami članicami, tako da bi povezali obstoječa sredstva namenjena raziskavam v celi Evropi, tako na evropski ravni kot v država članicah in bi potem z združenimi močmi imeli celovit pristop. Zato sem zelo vesel, ker je bila ta pobuda zelo dobro sprejeta, večina držav članic se je priključila tej pobudi in eh, očitno je to dolgoročni proces, vendar je videti, da so države članice naklonjene novemu načinu sodelovanja. To je vsekakor pomembno še zlasti pri tako velikem izzivu, kot ga predstavlja Alzheimerjeva bolezen, na katero se moramo nujno osredotočiti. Ko pa pridemo na posebna področja organizacije in financiranja sistemov zdravstvenega varstva, se pravzaprav lotevamo srčike odgovornosti držav članic. Vendar obstajajo tudi primeri zelo dobre prakse v različnih delih Evropske unije, ki se pa ne izmenjujejo dovolj, ki niso dovolj znani. Zato bi bilo dobro izboljšati koordinacijo s pomočjo mehanizmov, ki smo jih že ugradili ali pa jih še bomo, za izmenjavo najboljših praks po vsej Evropski uniji in tudi za izboljšanje sodelovanja, še zlasti, kadar gre za vprašanja povezana z oskrbo bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo. No, Če naj bom zelo konkreten v zvezi s tem, vprašanje financiranja oskrbe, nege, kako plačate oskrbo nekoga z Alzheimerjevo boleznjo. Dolgoročna skrb za nekoga in njega pomeni seveda velik strošek. In številne države članice soočajo s tem, da trpijo cele družine, ne le zaradi tega, ker je nekdo od njihovih družinskih članov prizadet s to boleznjo, temveč tudi zaradi finančnih posledic tega, kako financirati to skrb. Ljudje posegajo po svojih prihrankih ali pa prodajajo stanovanja in podobno. E, potem je treba poskrbeti za ustrezne zavarovalne programe, o tem velja zamisli, razmišljati v Evropski uniji. Potem še eno področje, na katerega se osredotočamo v našem sporočilu, so pravice ljudi, ki bolujejo za Alzheimerjevo boleznjo. To je seveda tema, ki je zelo pomembna, vendar bi to prepustil strokovnjakom, ker eh, komisija je sicer opravila veliko strokovnega dela, vendar nismo največji strokovnjaki za vse to. Podarjamo pa v našem sporočilu, da so ljudje z Alzheimerjevo boleznjo najprej in prvenstveno ljudje. In zato je pomembno, da nam lahko sporočijo svoje želje in da jih tudi spoštujemo. To pa je seveda težko uravnovesiti z vsemi različnimi drugimi pojavi v tej bolezni. To so zelo težavna vprašanja kateri fazi je upravičeno recimo eh, montirati ključavnico na zunanjo stran vrat nekoga, ki je hudo dementen. To je včasih treba storiti že zaradi tega, ker je v stanovanju ali v hiši veliko eh, prostorov, ki so potencijalno nevarni za take ljudi. In to je težko opredeliti, še zlasti, če se pogovarjate z ljudmi, ki se s tem soočajo vsak dan, e, ugotovite, da je zelo težko določiti to mejo med pravicami, dožnostmi in kratitvijo pravic. Seveda Evropska unija nikako ne želi usiljevati nekega pristopa, vendar želimo sprožiti razpravo med ljudmi na to temo. Glede zagotavljanja konkretne podpore smo financirali skupni ukrep znotraj programa zdravstvenega varstva in vesel sem, da lahko rečem, da smo uspeli že zagotoviti podporo Alzheimer's Europe, torej Evropski organizaciji in vesel sem, da vidim tukaj njihove predstavnike, ki bodo sodelovali v tej delavnici. Upam, da se bo podpora te organizaciji še nadaljevala in želim vsekakor tukaj izreči eh, priznanje njihovi organizaciji, ki je nudila veliko podporo ne le Evropski komisiji, temveč tudi drugim evropskim institucijam, ko so se lotevali te težavne problematike. No in še nekaj, kar bo tudi moja zaključna beseda. V prihodnje boste videli, gospa predsedujoča, eh, najnovejše sporočilo, ki ga pripravljamo o inovativni Evropski uniji, torej o uniji inovacij, če lahko tako rečem. Predsednik Baroso je temu dal velik poudarek in eden od poudarkov te pobude je tudi zdravo staranje, zdravo in aktivno staranje. Če pa pogledamo pobliže to področje, potem je spopadanje z Alzheimerjem. Alzheimerjevo boleznijo se pravičujem, eden od ključnih delov te problematike. Tako da naslednje leto, ko bo išlo to sporočilo, bo to spremljalo še dodatni mehanizem, ki bo omogočal financiranje te podpore na nove načine. Sedaj se nahajamo pač v tej fazi, gospa predsedojoča, eh, ko zbiramo ideje, zamisli in zato je današnja delavnica in mnenje tega parlamenta in odbora zelo pomembno, prihaja ravno v pravem času. Eh, moram reči, da komisija izredno ceni podporo Evropskega parlamenta pri tej problematiki in tudi hvala, ker ste namenili nekaj časa temu, da se pogovorimo o tej problematiki, ker je to pomembno tudi za našo agendo do leta 2020. Veseli smo, da lahko sodelujemo ne le s parlamentom, temveč tudi z drugimi ključnimi deležniki in eh, upamo, da bomo po današnji razpravi eh, vsi bogatejši za številne nove predloge. Hvala lepa. Hvala. Uh. Mm. Hvala, gospod Faji. Zelo dober in celovit eh, pristop eh, ste nam predstavili in mislim, eh, da ste izkazali tudi veliko mero sočutja. In nočem seveda reči, da Evropska komisija ni sočutna, ampak veliko krat poslušamo predstavitve že več let, že več mesecev in lahko povem, da je to ena izmed boljših predstavitev. Zato se vam res toplo zahvaljujem tudi kar zdeva Alzheimerjevo bolezen in demenco. Vsi, ki trpijo zaradi omenjenih bolezni, bodo zelo veseli vaše podpore, zato še res izražam veliko mero hvaležnosti. Sedaj pa bi morala nastopiti gospa Čelton, ker pa je ni, bo nastopila gospa Henri, ampak nekaj trenutkov bomo počakali, tako da bomo pravzaprav izkoristili to možnost, da si bomo ogledali film, določene odlomke. Gospa Čelton je nastopila v tem filmu, to je, kot smo že slišali, Pandorina skrinica. Leta 2008 pa je dobila tudi nagrado na filmskem festivalu v San Sebastianu. Dobila je nagrado za najboljšo žensko vlogo. Zdaj bomo imeli priložnost 10 minut, da si nekoliko pogledamo film. Izvolite. Uh.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 Što je bilo uopšte? Nije kaput je obrano vrijeme. Ja je nic, onom da... Hajde nam ljubim. Ali napišem! Napišem, ja! A ti nema, boš me. So, there we are. I just noticed. Filmek smo si ravno kar ogledali. Morda ni bilo najbolje, da sama predsedujem temu sestanku, o tem bom govorila nekoliko kasneje, se upravičujem. Zato morda ste videli, da gre za turški film. Videli smo tudi podnaslove, sedaj pa bom predala besedo gospe Sabin Anri. Hvala lepo imenu gospe Shelton, bi se rada zahvalila temu odboru, sem, ki ste prišli na delavnico, žal eh, ona ni mogla priti sem. Rada pa bi vam povedala tudi, da je gospa Čelton zelo pogosto že podarila svojo podporo različnim dejavnostim, dejavnostim tudi lige, ki obstaja tukaj v Belgiji in eh, ta film je bil tudi povezan s tem Eh, res je, da je Belgija nekako sami srčiki problematike. Eh, to je bilo videti tudi, eh, ko smo prejemali odzive na ta film, ki zelo dobro prikazuje, kaj vse se zgodi v celi družini, ko samo en njen član zboli za to boleznijo, ki ni vedno tako zelo očitna, ker se priplazi na skrivaj in potem se morajo vsi družinski člani nekako postaviti v razmerje do te neznane bolezni, do neznanega pojava v svojem življenju. In e, včasih je težko tudi prepoznati prve znake in ugotoviti, da neka oseba tega ne počne za nalašč, temveč da je to bolezen, ki narekuje določen način obnašanja. In eh, ne gre torej samo za iskanje rešitev za bolnike, temveč tudi za družinske člane, za okolico. Zato je gospa uh, eh, Čelton. Uh, eh, Tudi veliko krat govorila o tem, ko smo jo spraševali, kako se je pripravljala na vlogo. Ona pa mi je rekla, uh, Nisem uh, se pogovarjala veliko z drugimi, sem igralka uh, in uh, ko sem prijela to vlogo, sem jo pač odigrala, oponašala sem to, kar sem videla. In res je, da Eh, če dobro poznate njeno delo, vidite že v tem filmu, da je zelo sproščeno odigrala to vlogo, da eh, se je posluževala eh, tudi vseh gibov, ki so morda videti nekoliko nenavadni, vendar jih je povzela po ta pravi pravih različnih bolnikih. Naj vas spomnim, da ima gospa Shelton 91 let in vendarle oblikovala vlogo z izjemno uh, izraznostjo in uh, to je bil čudovit primer kako je lahko starost pravzaprav v resnici lahko tudi zelo ustvarjalna in zanimiva in da je imela tudi ona pri teh letih možnost, da se umetniško izrazi, da je kakovost življenja možna tudi pri teh letih in ravno zaradi tega je treba poskrbeti za to, da bi bila taka starost omogočena čim večjemu številu ljudi, da ne bi bili prizadeti s tako boleznjo. Najlepša hvala za pozornost. Thank you very much, Sabine Henri. Hvala, Sabine Henri. Sedaj pa bomo nadaljevali z javno predstavitvijo. In sicer je na vrsti drugi del. Nastopili bodo zelo cenjeni strokovnjaki in predstavniki pacijentov. Opisali nam bodo, kako živijo vsak dan, kako delajo, kako sodelujejo s pacijenti oziroma povedali bodo, kaj menijo, da bi Evropska unija morala narediti na področju Alzheimerjeve bolezni in demence. Najprej bo na vrsti Žan Žorž, ki je izvršni direktor organizacije Alzheimer Europe. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedovalka, gospa predsedojoča, poslanke in poslanci sodelavci, člani odbora Envi. Najprej se vam zahvaljujem, da ste nam dali možnost, da predstavimo stališče naše organizacije Alzheimer Europe. Vesel sem, da je tukaj toliko prijateljev, sodelavcev, tudi iz Evropskega parlamenta, ki so del našega združenja. Že kar nekaj časa nas podpirajo v kampanjah, tako da bomo rekli res, da je demenca evropska prednostna naloga. Tako da ta sestanek, ki je pravzaprav tudi konec naše kampanje, tako da bomo poskrbeli, da evropske institucije zaznajo Alzheimerjevo bolezen kot evropsko prednostno nalogo. To pa je tudi začetek za nove projekte. Zato sem prepričana, da bo ta evropska pobuda pomenila konkretne rezultate, dodano vrednost tako za skrbnike, kot tudi bolnike z Alzheimerjevo boleznijo v celotni Evropski uniji razmere so nekoliko drugačne. Namreč, eh, ko predstavniki civilne družbe pridejo eh, do eh, vaše institucije, se veliko krat pritožujemo, da Evropska unija ne stori dovolj, ampak tokrat smo prišli v Evropsko inštitucijo, da bi se vam zahvalili za to, kar ste že storili. Upam, da bomo veliko storili tudi v prihodnosti vsi skupaj. Predstavitev, prosim. Ja. Na kratko bom predstavil organizacijo, ki jo predstavljam. 31 eh, različnih eh, predstavništv imamo v 28 državah Evropske unije v tem trenutku. Najprej vam bom rekel, zakaj menimo, da je to pomembno, zakaj so to pomembna dejstva. To meni tudi Evropska komisija in Evropski parlament, zakaj mora demenca postati evropska prednostna naloga govorimo o demenci, moramo upoštevati ključne podatke in ljudje nas sprašujejo, kakšne pa so številke, koliko bolnikov je v Evropski uniji. Evropska komisija nas je podprla in Združenje Alzheimer Europe je pripravilo tri evropske projekte. Tukaj smo pravili nekakšno metaanalizo trendov, videli smo, kako je razširjena ta bolezen in eh, rekli smo, da imamo 124 člankov in eh, upoštevajo se tudi merila kakovosti. Ta merila je oblikovala znanstvena skupina. In kaj smo pravzaprav preučevali? Skušali smo primerjati zaključke metaanalize, videli smo, ali obstajajo resne razlike med našim delom in delom, ki je že potekalo v zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja. To je pravila skupina Eurodem. Poglejte si rezultate pri moških. Tukaj pravzaprav ni bilo velikih razlikov med našimi izsledki in izsledki združenja Eurodem. Ampak bistvena razlika, in to lahko vidite sedaj, je razlika pri razširjenosti bolezni demence med ženskami. V zgodnjih 90-ih letih je skupina rekla, da pravzaprav pri demenci prihaja do eh, določene enovitosti, ampak eh, v naši raziskavi smo videli, da obstajajo tukaj resne razlike in pravzaprav je starost ključen dejavnik tveganja za razvoj Alzheimerjeve bolezni. Ženske, ki so starejše od 95 let, imajo pravzaprav 50 odstotno možnost, da bi razvile določene kognitivne težave, resne kognitivne težave, ki jih lahko pravzaprav tudi označimo kot dementnost. Tako da, če sedaj naredimo določen izračun, če upoštevamo te trende obolevnosti in vidimo, koliko ljudi ima demenco v Evropski uniji, to bomo videli tukaj. Tukaj sem pravzaprav naredil napako, ne 7,4 milijone, ampak 7,3 milijone ljudi, evropejcev v tem eh, trenutku se sooča eh, s to težavo in ima določeno obliko demence v Evropski uniji. In pričakujemo, da do leta 2050 se bo to število podvojilo ali tudi potrojilo. In eh, tukaj je prikaz, ki pravzaprav to zelo dobro odraža. To je nekakšna ledena gora, vrh deline, ledene gore. Tudi film, eh, tudi naši trendi kažejo, da niso samo bolniki tisti, ki jih to prizadene, ampak eh, vsak bolnik, ki ima demenco, ima tudi družinskega eh, člana, potem so tukaj otroci, ostali člani gospodinstva, ki jih to ravno tako zelo prizadene. 23. septembra lani pa je Andrula Vasilu, evropska komisarka za zdravje, govorila o številnih eh, milijonih evropejcev. 19 milijonov evropejcev je takrat omenila, tukaj niso samo bolniki, ampak tudi skrbniki ter ostali družinski člani. Ista skupina raziskovalcev je tudi proučila družbeno-ekonomsko tveganje oziroma učinke. Vi ste oblikovalci politik, zato vas to verjetno zanima. Ker nimam dovolj časa, se ne bom spuščal v podrobnosti, ampak eh, pravzaprav v letu 2008 smo izračunali te stroške in 160 milijard evrov smo takrat porabili. Tako da smo oskrbeli bolnike za demenco. 56 odstotkov pa je bilo namenjeno neformalni oskrbi. Če tukaj upoštevamo letne stroške na pacijenta, potem je tukaj 22 tisoč evrov na leto. Sedaj pa sem pravzaprav skušal pokazati, zakaj mi menimo, da je demenca evropska prednostna naloga. Upam, da vam bom tudi pokazal, da pravzaprav Evropske komisiji in Evropskem parlamentu ne polagamo na srce, da mora to biti prednostna naloga in s tem se seveda strinjamo, ampak strinjamo se tudi za Evropsko komisijo, ki pravi, da moramo imeti raziskave, da moramo govoriti o pravicah pacijentov, da moramo zgodaj diagnosticirati bolezen. Evropska komisija želi izboljšati zgodnjo diagnozo ljudi, ki imajo Alzheimerjevo bolezen. Leta 2004 so oblikovali raziskave in spraševali smo skrbnike, koliko časa ste potrebovali, da ste vedeli, da obstajajo določene težave eh, pri vaših družinskih članih. Potem pa, koliko časa je bilo potrebno, da je zdravnik rekel in podal diagnozo, da ima vaš eh, bližnji Alzheimerovo bolezen ali eh, druge oblike demence. Nemčija je tukaj najbolj uspešna, ampak še vedno je potrebno deset mesecev, da ugotovimo, da obstajajo določene težave z našimi bližnjimi. Ampak to je država, ki se je najbolje odrezala v tej študiji. V drugih državah pa smo potrebovali veliko več, recimo Francija, dve leti sta bili potrebni, potem Združeno kraljestvi, 33 mesecev, preden eh, so skrbniki uh, opazili oziroma poročali, da je prišlo do določenih težav, potem pa so jih so bolnike diagnosticirali. Potem, kako to vpliva na skrbnike, tudi to je prednostna naloga Evropske komisije. Želeli smo izmenjati informacije glede na storitve in pristope. Kar nekaj raziskav je že potekalo. Tudi mi smo bili prisotni, vprašali smo jih, koliko časa pa skrbite za bližnjo osebo. In ko se Alzheimerjeva bolezen razrašča, potem je jasno, da se s tem poveča tudi število ur oskrbe. Tudi v zgodnji fazi bolezni smo ugotovili, 20 odstotkov skrbnikov je reklo, da morajo porabiti vsaj 10 ur na dan, tako da poskrbijo ustrezno za to osebo. To pomeni tudi, da si fizično prisoten v istem prostoru, da poskrbiš, da se ta oseba ne poškoduje, da ne zbeži. Morda to ni tako intenzivna oskrba, ampak moraš biti fizično prisoten v prostoru in eh, osebe ne moreš zapustiti, tako da ni sama. In seveda se pravzaprav ti trendi povečujejo. 39 v zgodnji fazi oziroma v zmerni fazi vsaj 10 ur je potreba poskrbeti za osebo z demenco v kasnejši fazi pa je to 50 odstotkov oziroma več kot 10 ur moraš poskrbeti za osebo, ki jo prizadane demenca. Če nadaljujem. V isti raziskavi smo spraševali skrbnike, kaj pa je storitvami, za katere menijo, da so bistvene, če ne bi zagotovili eh, pomoč eh, bolnikom ne bom predstavil vse raziskave in vse trende, ampak ljudje so rekli, da vsaj deset ur morajo poskrbeti za bolnika in eh, pravzaprav bi potrebovali eh, to pomoč. In eh, to mora biti na voljo tako skrbnikom, kot tudi pacijentom. Evropsko popreče pa je, da 33 odstotkov je vedelo, da je ta nadomestna oskrba na voljo, ampak obstajajo razlike. Če predstavim seznam najbolj uspešnim v Združenem kresu oziroma na škotskem je 51 odstotkov ljudi vedelo, da ta nadomestna skrba obstaja, v Franciji samo 10 odstotkov ljudi oziroma skrbnikov pozna nadomestno skrbo, v Španiji pa samo 3 odstotkov eh, ljudi je predstavilo nadomestno skrbo kot možnost. Ta pa bi jim morala biti na voljo, dovolj bi bilo, da nekdo pride k njim, da pravzaprav poskrbi za pacijenta, tako da bi imeli dovolj časa, da bi poskrbi eh, poskrbeli tudi za svoje potrebe, da bi šli k frizerju ali pa bi pravzaprav se tako lahko odpočili. Evropska komisija pa je tudi govorila o etiki, o pravicah pacijentov. V isti raziskavi pa smo tudi skrbnike spraševali, kaj je s pacijentom, ali pravzaprav ta pacijent sploh ve, da boluje za Alzheimerjevo boleznjo ali pa ima drugo obliko demence. Videli smo, da je 64 odstotkov evropsko poprečje. Ampak obstajajo resne razlike med posameznimi evropskimi državami. Na škotskem je 80 odstotkov skrbnikov reklo, da njihovi pacijenti vedo, da imajo Alzheimerjevo bolezen ali drugo obliko demence, ampak samo 23 odstotkov ljudi v Španiji je to vedelo. Tako da, ko govorimo ponovno o izmenjavi najboljših praks, ko govorimo o etiki, je tudi Evropska komisija, mislim, da predlagala, da pravzaprav res potrebujemo te informacije in eh, diagnostika je tukaj tvoja temeljna pravica in to je nujno, če pravzaprav spodbujaš eh, samostojno odločanje pacijentov in njihovo obravnavanje kot posameznika. O tem je govorila tudi Evropska komisija. Prvi korak je, da te ljudje dejansko vedo, da so bolni in mi pravzaprav jih skušamo čim bolj vpeti v proces odločanja. To so odločitve, ki vplivajo na njihovo življenje že od same diagnoze, potem pa tudi do konca življenja. Zdaj pa samo na kratko naj povem, da leta 2006 smo sprejeli tako imenovano deklaracijo iz Pariza. Kar nekaj prednostnih nalog eh, smo se takrat eh, zadali na področju javnega zdravja, medicinskih in znanstvenih prednostnih nalog, potem oskrbe socialnih vprašanj, etičnih, pravnih vprašanj, pa tudi združen, ki se ukvarjajo z Alzheimerovo boleznijo. Želi smo pozvati evropske institucije, da prepoznajo demenco eh, kot prednostno nalogo na področju javnega zdravja. Želeli smo razviti nacionalne akcijske načrte, tudi evropske programe. Želeli smo pravzaprav, da bi imeli vse evropske raziskave, da bi preverili, kako lahko imamo preventivne ukrepe, kako lahko zdravimo bolezen in pogledati si moramo, kaj so ti vzroki. Potem pa bi namenili več denarja za raziskave. Če vprašaš predstavnike evropskih institucij, da spremenijo ta pristop in če sedaj pogledamo, kaj je predlagala Evropska komisija pri tej pobudi, vas verjetno ne bo predsenetilo, da smo mi pravzaprav organizacija, ki predstavlja dementne ljudi, ki pravzaprav podpira tudi skrbnike in ravno zato podpiramo pobudo na področju, o katerem sedaj govorimo. To je tudi jasen okvir za naše nadaljne delovanje v bližnji prihodnosti. Naše združenje bo seveda z veseljem sodelovalo po svojih najboljših močeh. Tudi Nik Fej je o tem že govoril. Rekel je, da bo Evropska komisija pravzaprav spodbujala raziskavo raziskav, izmenjav med državami članicami, pa tudi med predstavniki civilne družbe in strokovnih združenj. Tako da res upamo, da bodo evropske institucije, tudi Evropski parlament, kot tudi eh, komisija poskrbela za to, da nas podprete pri našem delu, da podpiramo eh, ljudi, ki imajo bolezen, da podpiramo njihove skrbnike, da to vlogo priznamo in upamo, da bomo dobili več sredstev v prihodnosti. Vi ste oblikovalci politik, zato bi vam rad posredoval še to sporočilo ob koncu. Govorimo o kratkoročnem in srednjeročnem odzivu, govorimo o tem, kako lahko spodbujamo sodelovanje med državami članicami, ko govorimo o raziskavah na področju demence in Alzheimerjeve bolezni. Pravzaprav želimo ponovno preveriti in oceniti sedmi okvirni program na področju raziskav in razvoja. Tudi program zdravstvenega varstva bo kmalo podvržen temu pregledu. Zdi se mi, da moramo v teh evropskih programih pripisati veliko večji pomen demenci in Alzheimerjevi bolezni, veliko več, kot smo to storili v preteklosti. Bili smo kar uspešni, pridobili eh, smo podporo evropskih poslancev za svoje pobude v preteklosti in prepričana sem, da nas boste podprli tudi v prihodnosti, eh, tako da bo demenca veliko bolje zasidrena v omenjenih dveh programih. Najlepša hvala. Najlepša hvala gospod Žohš, predlagam, da sedaj nadaljujemo, ker nekoliko zamujamo še vedno. Potem upam, da bomo imeli dovolj časa za razpravo. Gospod Frisoni je naslednji. Dr. Frisoni je namestnik znanstvenega direktorja Nacionalnega raziskovanega centra, ki se ukvarja z oskrbo bolnikov, ki imajo Alzheimerjevo bolezen. Ta organizacija je v Breši v Italiji. Gospod Frisoni potrebuje tehnično podporo. His laptop, a laptop, he will come up um, and just... Da mu bomo lahko pomagali, da mu bomo zagotovili prenosni računalnik, tako da bo lahko posredoval svojo predstavitev. Okay. And you want to... Yeah, yes, you... Okay, good. So, we're happy, we're happy to, to hear perhaps as well the... the... Selila nas bo da bomo slišali, kaj je tukaj naredila medicina, kako napredujejo raziskave. Ja, strojno opremo si bomo na kratko izmenjali, izmenjali bomo izkušnje. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovana gospa predsedujoča, spoštovana gospa poročevalka, poslanke in poslanci, predstavniki komisije, hvala za povabilo. Danes bom skušal predstaviti stvari in predstavil vam bom, eh, kaj klinična medicina meni sem tisti, ki izvaja te poskuse, ukvarjam se s pacijenti, opravljam raziskave. Ne želim povedati, da je moje stališče popolnoma isto kot je stališče ostalih evropskih raziskovalcev, ampak pričakujem, da tisto, kar vam bom povedal, podpira veliko število evropskih znanstvenikov, pa tudi druge. Okay. Okay. So, if, if technology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 Okay. Now, I will address... Dobro, o čem bom pravzaprav govoril? Nekaj točk bom izpostavil in eh, nekaj časa bom potreboval, da vas ažuriram, eh, da vam povem, kakšen je nedavni razvoj dogodkov, ker zdaj pa patofiziologijo Alzheimerjeve bolezni. Ne bom govoril o vseh oblikah demence, tudi vsi raki niso recimo raki grla. Alzheimerjev bolezen je najbolj sodobna oblika in če sedaj mislimo, da vemo, zakaj je prišlo do razvoja bolezni, ne vemo še v celoti, ampak vsaj do določene mere vemo, zakaj je bolezen nastopila. Govorim o patofiziologiji, lahko povem, eh, da pacijenti eh, bodo pravzaprav lahko črpali na podlagi naših raziskav in to jim bo koristilo. In ravno to se dogaja v teh dneh. In ob koncu bom pravzaprav skušal nekako orisati možne scenarije, kako bodo potekale te raziskave v Evropi eh, z vidika klinične medicine. Potem govoril o prenosu teh raziskav, o storitvah in govoril bom tudi o novih iznajdbah oziroma novi znanstveni perspektivi. Najprej, zakaj sploh pride do razvoja Alzheimerjeve bolezni? Mi menimo, da je do tega prišlo zato, ker v možganjih eh, se kopičijo toksični proteini. Toksični proteini so anti. Amiloidi in antitaui, in kar nekaj časa je potrebno, da se kopičijo in nastopi bolezen. Veliko let, nekateri pravijo, da je to 10 let, 20 let, nekateri spet zagovarjajo, da je to 30 let gre za nekakšno zastrupitev možganov, ampak eh, v začetni fazi ni simptomov. Ampak eh, v primeru hipotetičnega pacijenta, recimo, ko ima 75 let, se zdi, da pride do prvih simptomov, ampak to so rec blagi simptomi. Pozabljanje, pravzaprav se vsi soočamo s tem problemom, pozabljamo ključe, ne vemo, kje smo parkirali avtomobil, to so takšni simptomi ampak tukaj še ni nezmožnosti. Ljudje lahko še vedno opravljajo normalno svoje vsakdanje naloge in zdi se, da ni večjih težav. Potem pa nekaj let kasneje pride do določenega preboja. Toksični proteini so vse bolj pogosti, pride do kopičanja in pride do razvoja nezmožnosti. Pacijenti ne morejo več nadaljevati s delom, ravno tako ne morejo opravljati več gospodinskih opravil. Na področju demence pa imamo določene izsledke in takrat smo rekli, da v fazi demence se pravzaprav postavljajo določene težave. Zemniki, o katerih je govoril Jean Georges, ne moremo ustrezno diagnosticirati bolezni. Ne gre za to, da neurobiologija ni znana. Neurobiologija bolezni je pravzaprav veliko starejši pojav. In tukaj vidite, da je to neuropatološko stanje. Ne vem, ali to lahko dobro vidite, ampak kakorkoli že, to so možgani, ki kažejo, kako se je neuropatologija razvila v fazi demence in um, možgani imajo veliko težavo, ker se te snovi antiamil in tau kopičita. Tradicionalna diagnostika je do sedaj potekala takole. Imeli smo klinična merila, ki smo jih oblikovali. Nismo potrebovali sofisticirane tehnologije, ki bi bila pretirano draga. Nismo potrebovali ustreznih instrumentov. To je zadostovalo. To so blagi obliki, blagi simptomi in to še ni faza nezmožnosti, kot sem že omenil ampak eh, možgani že imajo določene težave, toksični proteini so seveda že prisotni. Možgani imajo nevrobiološko anamnezo, zgodovino večletnega kopičenja. In tukaj v tej fazi sedaj menimo, da lahko diagnosticiramo bolezen. Kako to naredimo? Imamo posnetke, ravno tako biološke markerje. Ampak to je zgodnja diagnostika. In sedaj bomo to še nekoliko izpilili v teh letih, ki so pred nami. Vendar pa v tej fazi še vedno ne moremo diagnosticirati v popolnoma asimptomantnem stanju, ampak mi si želimo doseči tudi ta preboj nekoč. Kaj pa so ti markerji, diagnostični markerji bolezni? Najprej atrofin hipokampusa, to je pravzaprav majhna struktura kot majhen prst in se nahaja globoko v možganih, eh, kjer se ustvarja tudi spomin. Atrofija, izguba neuronov se zgodi in eh, z določenimi magnetogrami, tomografijo lahko pravzaprav posnamemo te zadeve. Potem pa drugi marker temelji na metabolizmu. Določeni markerji nam pravzaprav ne omogočajo, da uporabimo ustrezno glukozo. In eh, tukaj imamo tako imenovano PET eh, tehnologijo, potem pa biokemičen marker je ravno tako prisoten, vzameš eh, majhen vzorec spinalne tekočine in tako merimo tau pa amio, amiloid. In pacijenti, ki imajo težave, imajo pravzaprav neravnoteže pri omenjenih markerjih in potem uporabljamo tudi PET, to je pozitronska emisijska tomografija. To je pravzaprav nova tomografija, ki nam tudi omogoča, da bo pravzaprav zaživela v 18 oziroma 24 mesecih in to bo bistveno spremenila diagnosticiranje bolezni. Zakaj je zgodnja diagnoza tako pomembna? Zakaj? Želimo pravzaprav na nek način čim prej diagnosticirati bolezen. Sedaj ta zgodnja faza pomeni, da ko se pojavijo določeni blagi simptomi, idealno bi bilo, če bi to diagnosticirali še prej, ampak nismo še tako daleč. Ko pride do prvih simptomov izgube spomina, bi morali poseči in bolezen diagnosticirati, da bi jim eh, pomagali, da bi jim dali zdravila, da bi pravzaprav imeli zapoznelo odlaganje tava oziroma amiloida. Ravno tako bi pravzaprav posegli v to krivuljo neurodegenerativnih sprememb. Tako, da bi imeli samo blage spominske težave, ne, pa bi, ne bi pa prišlo do nezmožnosti in to ne bi negativno vplivalo na kakovost življenja. Ali je to znanstvena fantastika? Nikakor ne. Lahko vam povem, da v tej fazi smo že sposobni očistiti možgane od tava in pa amiloida. To je kliničen poskus, papimuzimen je to zdravilo, to je proti telo. Amiloid pacijenta pred zdravljenjem in po njem. Inicirali smo aktivno zdravilo in vidite, da je prišlo do resnega upada, občutnega upada amiloida in tava. To je pa placebo, kar pomeni, da nismo upoštevali tega zdravila in eh, vidite, da se je tau in amiloid bistveno razpasal. To smo odstranili, ampak eh, kljub temu, da smo tau in amiloid odstranili, imajo pacijenti še vedno težave. Bolezen še vedno napreduje, žal. Seveda, lahko smo odstranili tau in amiloid, nismo pa zaustavili nevrodegenerativnih sprememb. Žal še ne, ampak želimo priti tudi na to področje. Kar nekaj zdravil se sedaj pripravlja, to pripravljajo farmacevtska podjetja, to je faza 1, 2 ali 3 kliničnih poskusov. Želijo si pa zapravo poseči v potek bolezni. Če bo učinkovito, potem bo morda lahko to zdravilo prišlo na trg v prihodnjih letih, če se bo seveda izkazalo za učinkovito. Če nadaljujem, smo raziskovalci, kako smo lahko zbrali vse te podatke, kako smo pravzaprav zbrali vse ta nabor znanja. longitudinalne multimodalne študije so bile bistvene. Upoštevali eh, smo velik vzorec pacijentov, ki so imeli samo blage oblike, blage simptome ali pa jih sploh niso imeli. Potem smo uporabili markerje, upoštevali smo tudi tekočino CSF, cerebrospinalni likvor, In potem smo imeli tri, štiri ali petletno obdobje. To obdobje je moralo biti čim daljše. Gre za multimodarne študije, ki so upoštevale več serij pacijentov. Lahko si tudi predstavljate, da so te študije izjemno drage. Kakšno je trenutno stanje v Evropi, kar zadeva vse omenjene scenarije? longitudinalne študije, kar nekaj jih je in financirajo se po vsem svetu. ZDA To je ADN, AIBL v Avstraliji, potem v Evropski uniji, AdNeuroMed študija, to je nekoliko manj pomembna študija, začela se je leta 2007. Potem farmakok in mi, tudi to smo začeli v Evropski uniji, pa Japonska, ki ima podobno študijo. Evropska unija je samo eden izmed deležnikov v tem velikem znanstvenem poskusu. Ko pa govorim o zbiranju podatkov, moram govoriti tudi o tem, da nam longitudinalne študije omogočajo, da zbiramo podatke. Ampak zbiranje podatkov je samo en vidik, nekaj povsem drugega pa je, da iz tega potegnemo ustrezno znanje in to apliciramo. Tako da lahko izoblikujemo diagnostične markerje za napredovanje bolezni, ravno tako moramo bolje razumeti patofiziologijo same bolezni. Če ne bi pridobili znanje na podlagi podatkov, potrebujemo ustrezno znanstveno infrastrukturo. Potrebujemo nekakšne banke podatkov, moramo vedeti, kam bomo shranili to ustrezno znanje, veliko podatkov. Potrebujemo tudi orodja, da bomo ustrezno interpretirali vse te posnetke, kar je pa zelo pomembno. In ob koncu še tole. Zagotoviti moramo ustrezan prenos znanja in to moramo uporabiti za pacijente, tako da bodo lahko izkoristili vse to znanje. Ko pa govorimo o prenosu, ko govorimo o tem, da moramo to znanje prenesti, tako da bo postalo koristno za pacijente, moramo razviti ustrezne postopke standardizacije in oblikovati moramo ustrezne postopke. Zato so diagnostični markerji bistveni. Zakaj lahko diagnosticiramo diabetes ali pa rak prostate? Zato, ker lahko merimo količino glukoze v krvi ali pa glicemijo. Ravno tako lahko to naredimo tako v Italiji, kot tudi na švedskem, na polskem. Določen meritev bo pokazala iste rezultate, ne glede na to, ki bomo izvedli laboratorijske preiskave. In eh, za te diagnostične marke na področju Alzheimerjeve bolezni moramo storiti isto. To počnemo. Vsaj dva projekte strani evropskih znanstvenikov trenutno potekata, kar je zelo ustrezno, ampak eh, ameriško združenje to financira. Vse lepo in prav, vendar pa mislim, da bi bilo dobro, da bi tudi Evropska unija nekoliko razmislila o tej problematiki. Evropska unija pa je upeta tudi v to, da zagotavlja infrastrukturo. Pomaga znanstvenikom. Vsaj dva projekta sedaj potekata in želimo imeti globalni laboratorij za posnetke. To znanstveniki dejansko potrebujejo. Če naj bi iz eh, podatkov pridobili znanje, da bi ustrezno interpretirali eh, številne skene, eh, številne posnetke, ki nastanejo v longitudinalnih študijah. Evropska komisija sedaj financira projekt in cilj tega projekta je, da bi imeli pravzaprav globalni virtualni laboratorij za posnetke, za skene, tako da bi imeli nekakšno povezljivost, celosten pristop, da bi oblikovali takšne laboratorije, ki so trenutno v Evropi ali pa v Severni Ameriki, ki bi nam omogočili enoten pristop. Evropska unija je tukaj vodilna. Tako, če zaključim. Tudi sami se lahko preberete, kaj se je zgodilo v zadnjih 20 letih letih raziskave na področju Alzheimerjeve bolezni so izjemno napredovale, kar pomeni, da bo to koristilo pacijentov zaradi zgodne diagnostike in v bližnji prihodnosti upam, da bomo lahko pravzaprav oblikovali takšna zdravila, ki bodo spremenila potek bolezni. Evropski znanstveniki sedaj želijo prilagoditi te izsledke, želijo prenesti to znanje, ki so ga zbrali in želijo pravzaprav oblikovati ustrezne storitve za pacijente znanstveniki Evropske unije in tudi agencije Evropske unije se morajo do določene mere uskladiti, tako da bodo evropske agencije zagotovile sredstva za evropske znanstvenike. Tudi, ko govorimo o kliničnih poskusih na ravni Evropske unije in raziskavah, potrebujemo sofisticirane tehnološke instrumente, potrebujemo multimodalne študije in potrebujemo veliko večjo raven spodbude. Hvala za pozornost. Hvala lepa za predstavitev, dr. Frisoni. To je za nas zelo zanimivo, nekaj smo o tem vedeli, vendar vidimo, kaj vse je treba storiti v prihodnosti. In to je seveda povezano tudi s tistim, kar smo slišali prej. Zdaj pa bomo prisluhnili doktor, eh, gospe dr. Kaputo, ki prihaja iz mednarodne analitičnega, mednarodnega analitičnega združenja na, v tej zadevi. Prima di iniziare. Predno začnem s svojo predstavitvijo, bi se želela uh, zahvaliti gospe Marisi Matijas za priložnost, da sem danes tukaj in tudi, da slišim zelo zanimive in tudi pomembne zadeve v predstavitvah. Dva človeka, ki sta mi zelo blizu in sta trpela zaradi Alzheimerjeve bolezni. Tako da imam zdaj priložnost, eh, da izmenjam z vami izkušnjo o tem, kar sem kar sem doživljala v svoji družini. Drugi razlog pa, da se zahvaljujem Marisi Matijas, pa je strokovne narave. Analisti, circular analysts, so po običajno povezani z eh, predstavitvami uh, oziroma z delom, z bovniki, zaprti so v določen majhnem prostoru. In to pač spada ne samo kot, ni kot psihiatrična bolezen, ampak tudi del klinične medicine. Tako ste neposredno povezani z delom z Alzheimerjem in drugimi takšnimi boleznimi in te analisti smo povezani v delo inštitucije in delamo tudi z bolniki eh, samimi in družinami. Naj začnem s svojo predstavitvijo. Govorim o kraju pozabe med spominom in boleznijo. Govorimo o odnosu med eh, duhom ali razumom in spominom in eh, torej ta duh ali razum ima še fizični protidel v eh, hrtenjači. Vendar to je edini kraj, kjer lahko pride do pozabe spomina v času posameznika. In pri uh, manj, torej pri razumu, govorimo o zavesti in, in nezavednem stanju. In percepcija časa je povezana z funkcionalnostjo v v človekovem delovanju. Obstaja dialektika med spominom in pozabo. Pozaba je izguba spomina, je nekako v nezavedno pokopano tisto, kar človek doživlja spomini so zelo čudni. Spomini se izgubijo in se skrijejo v pozabo. Tako da ljudje med eh, zavednimi in nezavednimi spominami, spominom lucirajo svojo preteklost. Plato je rekel, ideje, ki smo jih pozabili, so zakopane, pa ne pozabljene popolnoma, zaradi tega, ker so v naši podzavesti. Potem pa še Freud, ki govori uradno o mehanizmu pozabljanja in se sprašuje, zakaj nenadoma spomini izginejo. In eh, zgubijo svoj, svoje lastno ime. Vprašanje, zakaj eh, človek toliko pozabi svoj, svojega življenja in In ljudje pravijo, da pozabljajo stvari, ki so bile boleče, ki so jih, eh, ko so se počutili osramočene ali jih je bilo strah. In ta dramatičen dogodek je fiksiran v preteklosti, učinki pa delujejo v sedanjosti. Tako da je čas neka alternativa med eh, pozabo in spominjanjem. Še drug zelo pomemben analitik, Bion, govori o zori pozabe in to je čas brez spomina in čas brez želja. Gre za specifičen mentalni čas, preden je eh, spomin ohranjal eh, sedanji trenutek. Naprimer, ko igramo nek inštrument. poberemo par čevljev ali pa eh, za zaples eh, tanga, se nekako dotaknemo kraja naših čustev v spominu. In to je trenutek eh, na meji med zavestjo in nezavednim stanjem. Tam se, tam se nekako očiščuje očiščuje saturirana zavest. Kaj se dogaja na kaj se dogaja v supermarketu, kaj se dogaja, ko se danji čas zamrzne in uniči tako preteklost kot prihodnost. Izgi, čustva izginejo, tako ljubezen, sovraštva, strah in čas postane nepomemben. Minute in ure minevajo brez da bi bil kakšen spomin povezan z njimi. Torej, gre za spontan spomin, ne za tisti spomin, ki ga zaznavamo. Torej, gre za določen trenutek brez kontinuitete. Zgodovina postane splošno načelo. Psihološka eh, pomoč mora fiksirati meje eh, posameznika. Bolezen je neka druga vrsta z pozabljanja. Definitivno pozabljanje. Ko človek, eh, se, ko se spremeni v vrsto in izgubi svojo individualnost oziroma njegova individualnost postane bolezen. Kot prvo izgubimo tisti zavesten, part, zavesten del zavesti in spomin se izgubi v podzavesti, vse postane stvari se ne izražajo več. Nekako eh, zgubijo se naši spomini oziroma posoda z našimi spomini in organski del našega razuma ne deluje več. Ljudje, ki trpijo zaradi pozabljivosti, pozabijo, kdo so in so eh, se znašli v vodah, lete, tako da nezavednost tudi posta, se razpusti in tako postane naš um ali razum eh, sestavljenka, torej delčki, ki eh, se izgubljajo in okvirja za ni več. In ko je ta okvir izgubljen, se celotna zadeva, raz, celotna razdeva, zadeva razpade v posamezne dele, ki so misli ljudi, kje so njihove sanje, njihove želje, pričakovanja, načrti in izbire, ko diagnosticiramo pri neki osebi Alzheimer. Ves čas živite v negotovosti, v zmedenosti in nimate prave orientacije. Posameznik se ne more ničesar niti svojega telesa. spomini uh, so locirani nekod druge, naprimer spomin eh, na družinske člane. Vse izgubi, se izgubi. Spomin se izgubi v prazno in področja vakuuma se večajo. Ti ljudje, ki so z vami v istem gospodarstvu, gospodinstvu oziroma so v istem gospodinstvu z osebo, ki ima Alzheimerja, so ali samo ena oseba, sorodnik, potem fizioterapeut, zdravnik, to so vsi ljudje okrog te osebe in družina. Vidijo, kako se stanje slabša, vidijo, kako eh, čustvena odtujenost se pojavlja. Do pred nekaj trenutki je obstajala neka struktura, zdaj pa ni več. Bila je povezava med eh, življenjem te osebe in življenjem drugih in ta individualnost je zdaj izginila. Tako se neka nelagodnost v gospodinstvu pojavi pri drugih članih in sicer pride do stanja, ko človek ne prepoznave svojih otrok. Kaj se zgodi po diagnozi? ambivalenca nekega odnosa ni več zmožna, imate eh, telo, ne pa več človeka pred seboj. Torej, gre za emotivno ambivalenco, ki je povezana z zmedenostjo, z nejasnostjo, ki pravzaprav povzroča nelagodnost pri ljudeh v hiši. Dnevno stanje v hiši je takšno, da ne morete več reči, ehm, rad te imam, sovražim te. Povrni se, bodi tak, kot si bil. Tega ne moremo več storiti. Čas eh, teče na enak način, vendar ta ambivalenca ehm, reso tistega, ki sobiva s to osebo, je nekako udvojena ali toksična, tako dejansko postanete jezni na človeka z Alzheimerjem, kajti njegovo, tudi vaše življenje odteka. Umakniti se je treba iz tega kratkega stika nejasnosti in dvojnosti, kaj bi morali storiti, da boste preživeli, ko živite z takš, s takšno osebo. Tu so globoka čustva upletena. Ljudje se nekako ne zavedajo tega, kajti morda se prvič soočajo s to zadevo in eh, so pa v resničnih težavah. Bolečina je velika in nadzirati morajo te boleče eh, občutke. Če eh, poskušajo to nekako se zapreti vase, potem jih teh čustev ne prepoznajo več, vendar ta čustva moramo vsak dan znova prepoznavati. Otrok mora žalovati za izgubo. Ljudje, ki niso več ljudje, ampak so postali samo še drobci spomina. kako bodo, kdo bo prisluhnil njihovi bolečini in jokom za otroki. In tu imamo opravka z eh, prekinjenostjo, z diskontinuiteto in pozaba je na mestu. In otrok bo pravzaprav živel v tej izgubi. Ne iščete več eh, da vas ta oseba, ki ni več vaš starš, da vas prepozna in spozna. Če želimo to res uh, uh, zarazumeti, kaj je ta ambivalenca in ta nejasnost in kako so ti odnosi zamrznjeni izven trpeče osebe, je tu ta krajši film filma, ki ste ga vi videli torej pred letom 2008, nisem videla. To je pa film Iris, to je Iris Murdoch, zelo znana pisateljica. Film iz leta 2001. 97. leta je bila diagnosticirana z Alzheimerjem, 96. pa je izdala zadnjo svojo knjigo. Bila je zelo živahna, pametna, ženska, odprta in govorila je o, o svobodi, o ljubezni. Potem pa je nastopila bolezen. In ona, ki je bila vedno neodvisna, samostojna ženska, je ugotovila, da ne razume več prostora okrog sebe. Potem se v filmu sprašujemo, kdo doživlja to dramo. Mož, ki po 46 letih zakona ugotovil, da je tu neka zmedenost in nejasnost in sprašuje se, popolnoma zmeden je, sprašuje se, njo sprašuje, postane jezen, ker odziva ni. In to se dogaja, da človek postane besen in s tem ta bes vas nekako eh, porine stran od bolnika. In potem se on skuša tega spomniti. In v filmu to živimo, kako je z njeno sedanjostjo in kako tudi on postane eh, bolnik z demenco v hiši je. Življenje je takšno, da se ne razumejo več, da so, da tam so knjige, ki jih ne razumejo več ostajajo odprte in vendar ostaneta skupaj do konca. Vendar John žaluje za ženo, za tem, kar je bila in ko ona umre, napiše dve knjigi o njej. Drug film. ki tudi govori o tej ambiguiteti oziroma nejasnosti, je bil zdaj predstavljen v Benetkah. To je film iz oktobra 2010 in tam so odnosi drugačni. Ne gre za zakonsko ljubezen. Protagonist protagonistka spremeni eh, moža v torej bolnika Alzheimerja v otroka, ki ga nikoli ni imela. Zdaj pa sklepi ali zaključek, se pravi čujem. Pomembno je, da skušamo imeti kakšen predlog v vsakdanjih težavah odnosov skrbnik in bolnik, kjer se mora skrbnika odločati, odgovorno odločati, mora biti proces žalovanja omejen. Edin način uh, je, da ne, gre za nek paradoksičen proces uh, žalovanja z izgubo in takšno žalovanje vam nekako prepreči, da niste v tej nejasnosti. Zdaj imam bolnika, ki je izgubil očeta, imel oče je imel um, srčni um, infarkt, vendar ne more žalovati za očetom, ker ima mati Alzheimerja. Ni šel na pogreb, ni šel na pogreb, na pokopališče, ne more žalovati. Ne razume, zakaj. Še vedno žaluje za materjo, ki je v posteli, ki ga zjutraj, ko stane, ko se zbudi, ne prepozna. In ko se to zgodi, potem veste, tako pravi on, kako je hudo. Zelo hvaležen je svoji materi, ki je bila zan v življenju zelo pomemben človek. Oče pa je, ga je zapustil, ko je umrl. In zato je žalovanje nekaj, kar mozko skozi kar morajo iti vsi člani družine. In potem ste sposobni v človeku videti ljubezen in hvaležnost, drugače pa je to paralizirano. Kako lahko to dosežemo z nekimi osebnimi zvezami, pa tudi še drugače? Tu je 27 držav prisotnih in moj predlog je naslednji. bolnišnice, nevrološke klinike morajo nuditi skupinsko podporo, neke vrste skupinsko podporo, neko možnost, kjer je prisoten psihoanalitik, nekdo, ki zadeve beleži tako da imate eh, spomin oziroma eh, dnevnik oziroma spomin, ki je vključen, v, ki je zapisan v dnevniku. To je vse. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Kaputi, za vašo zanimivo razlago iz psihoanalitskega vidika, vendar se upravičujem, ker v priganjem smo v stiski s časom. Zelo zanimivo je bilo, bilo je pa malo lažje, kot sem pričakovala. In zdaj bom takoj dala besedo profesorju Larsu Olofu Valundu. On je profesor za geriatrično medicino na inšti, Karolinska inštitutu. Iz besedo imate, izvolite. Hvala lepa. Najprej bi se vam zahvalil za povabilo, da sem danes tukaj. Z vami bom danes govoril o določenih vidikih Alzheimerjeve bolezni in demence. Gre za kombinacijo s tem, kar se dogaja z bolnikom in kar vpliva na skrbnike. In pa še nekaj besed o preventivi. To je uh, BPSD, behavioral in psihiatric symptom. Govoril bi o vedenskih in psihijatričnih simptomih. In to se zgodi seveda pri vsakomur, ki ga napade demenca. To so simptomi, ki niso kognitivne narave, torej ne gre za motnje pri spominu. Gre za predsos, proces, ki je lahko zelo stresen za vse v družini. Najbrž se to dogaja zaradi poškodbe možganov, zaradi kognitivne disfunkcije, vendar zadeve niso še povsem opredeljene. Vendar nas zanima tukaj bolj interakcija, torej vzajemno odzivanje so stanovalce oziroma ljudi v okolici in bolnika in odzivanje bolnika na okolje. To so zelo zapleteni in sestavljeni simptomi. Skratico temu rečemo BPSD in del tega sindroma je depresija, potem so tu še prividi, utvare, agresivno vedenje, tavanje, kar je tudi lahko zelo stresno, težave s spanjem, zaskrbljenost, torej anksioznost ali apatija. Možda je kombinacija vseh teh simptomov ali le nekaterih, v vsakem primeru pa je to za vse udeležene zelo stresno. Tu je prikaz procesa, bolezenskega procesa, ki traja recimo 5-10-15 let, tu vidite, kakšne so zgodne faze, depresija, anksioznost, potem pride do utvar in prividov, potem pa se ti simptomi samo še stopnjujejo proti hujšim, vključno z agresivnim vedenjem. Vprašanje pa je, kako zdraviti te simptome. Ko sem se sam začenjal ukvarjati s tem pred leti, smo to zdravili lahko samo s tabletami. Sedaj seveda so se zadeve razvile, tako da najprej poiščemo razloge, ali gre za fizični razlog ali kak drugi razlog. Obstajajo seveda tudi alternativni načini zdravljenja, naprimer aromaterapija in podobno. Torej obstajajo sporednice, ne gre samo za farmakološko zdravljenje in veliko gre tudi za povezavo demence z drugimi simptomi. Podarja pa se, da se mora bolnik, eh, dokler se lahko odloča, samo odločati za način zdravljenja, pozneje pa smo bolj naklonjeni nefarmakološkim načinom zdravljenja. Obstajajo, kot rečeno, tudi alternativne terapije, vendar zaenkrat, če nimamo dovolj zbranih dokazov o učinkovitosti zdravljanja na ta način, zato da v bistvu preden se izrečemo dokončno, o tem potrebujemo še več raziskav in študij. Sistematski prikaz farmakoloških terapij je bil objavljen nedavno in eh, šlo je za študijo na 179 primerjih. Iz tega so izoblikovali različne kategorije intervencij, načinov, kako to lajšati ali zdraviti. Pri osebah z demenco vidite tukaj seznam pristopov od kognitivnega usposabljanja, stimulacije, aktivnega spominjanja in podobno. Rezultati so pokazali, da so skrbniki stalno izpostavljeni večplastnemu stresu, ki se povečuje in seveda sorazmerno s časom, ki ga prebijajo z osebami, ki jih negujejo oziroma za katere skrbijo. Pozitivne učinke smo dosegali s kognitivnim usposabljanjem in z večkomponentnimi posegi. Zabeleženi so tudi poskusi intervencij, ki so stali brez rezultatov. Podarjen je vidik stresa pri skrbnikih. To je seveda za sorodnike in sostanovalce zelo naporno. ljudje, ki skrbijo za svoje dementne sorodnike, so izpostavljeni številnim pritiskom in zaradi tega pogosto obolevajo za stresom povezanimi somatskimi boleznimi. Smo pa ugotovili, da je udeleževanje v skupinah za samo pomoč, psihološka terapija in psihoedukacija nekaj, kar lahko tem ljudem pomaga lajšati težave. Zbrali smo tudi nekaj podatkov in sicer spletne strani Združenja skrbnikov za družinske člane, kjer je bilo ugotovljeno, da skrbniki preživijo veliko časa s svojimi sorodniki za katere skrbijo, s tem mislimo dementne sorodnike. Ugotovljeno je bilo, da se ne, za neformalno nego ljudi eh, s hudo demenco uporabi več kot 46 ur na teden. Skrbniki ponavadi trpijo za zvišanim krvnim pritiskom, zvišano ravnjo insulina v krvi, zmanjšanjem imunitete in so tudi izpostavljeni večjemu tveganju krvožilnih in srčnih obolenj. Zaradi tega prihaja tudi do više smrtnosti skrbnikov v primerjavi eh, z isto starostno skupino vrstnikov, ki ne skrbijo za svoje obolele sorodnike. Bila je izvedena tudi intervencijska študija na primeru 229 skrbnikov, ki jim je bila nudena pomoč s svetovanjem in sicer v okviru šestih sklopov. In tu smo gotovili, da se s tem lahko doseže zelo dobre rezultate. Potem pa še vprašanje, kako je s prepečevanjem, s preventivnim delovanjem. Kot rečeno, si zelo prizadevamo, da bi iznašli pravi način zdravljenja oziroma obravnave in preventive Alzheimerjeve bolezni. Nekatere ugotovitve kažejo, da bi večje količine ribe v prehrani lahko zmanjšali tveganje za obolevnostjo za Alzheimerjevo boleznijo. Ugotovljeno je bilo, da se je pri nekaterih bolniki, ki so uživali eh, z omega-3 maščobnimi kislinami bogato prehrano, stanje lahko tudi opazno izboljšalo. Začeli smo tudi z novo študijo, ki pravimo LibDiet in jo financira Evropska komisija. Gre za dvojno slepo študijo eh, in sicer kontrolirano dvojno slepo študijo s 300 primeri. Dovolite mi naj na hitro zaključim s tem, da je BPSD zelo pogost pojav, da to povzroča veliko stresa, tako bolnikom kot njihovim skrbnikom. Danes podpiramo predvsem nefarmakološko zdravljenje, vendar je potrebno še veliko več raziskav, da bi se odkrili najboljši možni načini zdravljenja. Vemo, da so skrbniki izpostavljeni velikemu tveganju za obolevnostjo, eh, za psihiatričnimi in somatskimi boleznimi. Vendar je raziskava na tem področju treba posvetiti še veliko več eh, sredstev, tako glede razvoja zdravljena, kot glede preventivnih ukrepov. Potrebno je tudi širše raziskati možnost uporabe hrane kot eh, preventivnega orodja za pripričevanje Alzheimerjeve bolezni. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo imeli možnost za razpravo z vsemi našimi predavatelji. In če bomo imeli dovolj časa, se bomo vrnili še na poročilo. Najprej imajo besedo seveda poročevalci v senci, prosim pa, da se v svojih izvanjih omejijo na predstavitve, ki smo jih videli in da ne govorijo o poročilu. Prosim, gremo po vrsti, po enega iz vsake skupine.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 Zanima me glede skupnega načrtovanja raziskovalnih programov. Se upravičujem, ker nisem bila na začetku prisotna, bi se pa rada zahvalila naši poročevalki, da je dala pobudo za organizacijo tega srečanja. Žal mi je tudi, da nisem slišala predstavitve eh, komisije, rada bi povedala nekaj besed o programu zuževanja moči v raziskavah To je po mojem dober način za boj proti tej bolezni. Zato me zanima, kakšna je stopnja financiranja. Oprostite, ne vem, kje ste zastavili vprašaj, pravi predsedujoča, ki prekinja govornico. Sem interesata, da vreau să întreb comisia, care este uh, contribuția comisiei. Zanima me, ali mi lahko komisija odgovori, kakšen je konkreten prispevek komisije, uh, temu programu skupnega raziskovanja. Vem, da je komisija obljubila neka sredstva pri tem. Hvala. Myself, Fahy... Mislim, da bom morala na to kar sama odgovoriti, pravi predsedujoča, ker je predstavnik komisije že odšel in eh, to vprašanje bomo najbrž posedovali naprej in boste dobili odgovor pozneje. Naslednji govornik je gospod Žuvan. Hvala, gospa predsedujoča, imam dve vprašanje za gospoda Friconija. Prvo je, razumemo, da so potrebna večja sredstva za financiranje raziskav, kot ste tudi rekli, ampak ali se vam ne zdi, da bi morali predvsem tukaj v Evropi poskrbeti za manj razdrobljeno raziskovanje, da bi lahko dali boljše pogoje vsem strokovnjakom, ki delujejo na področju boja proti Alzheimerjevi bolezni, da bi bolje sodelovali med seboj, skratka z različnih vej znanosti, biokemiki in tako naprej. Danes imamo veliko raziskav, ki so zelo razdrobljene in se vsakdo ukvarja samo s svojo specializacijo. Ali ne bi tega mogli bolje združiti? Potem še drugo vprašanje. Glede kopičenja beljakovine in amiloidov, me zanima, ali se vam ne zdi na podlagi sedanjih podatkov, da je ta beljakovina pravzaprav simptom bolezni in ne razlog. Eh, namreč vaše utemelitve in vse to, kar izhaja iz literature, ki jo lahko vsak prebere, sam razumem, da sicer prihaja do določenega kopičenja amiloidov, vendar ti podatki ne zadoščajo za to, da bi ustvarili neko prepričljivo klinično sliko. In eh, včasih radi zamenjujemo še zlasti na začetku določenih raziskav vzroke in posledice. Zanima me, kako je s tem. No, imamo samo še enega govornika strani eh, poslancev. Linda Evan je na vrsti. Da, hvala samo eno vprašanje. Govorili ste o preventivi, o omega-3 kislinah, o hrani in vlogi hrane pri preprečevanju bolezni. Ne vem, kako realno je to vse skupaj, ali to lahko morda bolj konkretno utemeljite, ali je to neka širša praksa, ali je to nekaj povsem novega in je šele začetek eh, za raziskave kajti vzivamo, da ni lahko spreminjati prehrambenih navad ljudi. Hvala lepa, Linda, Frederik, Riz. Hvala, gospa predsedujoča. Tri manjša vprašanjca, ker se lahko navežem na vprašanje gospoda Živana. Kakšna je dodana vrednost evropskih raziskav, če smo razdrobljeni in od gospoda Frizonija bi rada slišala, kaj menite, gospod profesor, glede načina vodenja raziskav doslej? Ali je to po vašem mnenju globalno zadovoljivo ali pa se vam morda ne zdi vredno razmisliti, da bi dali več priložnosti? tistim, ki so bili doslej uh, zanemarjeni pri teh eh, raziskavah, da bi govorili recimo o nekoliko širšem območju raziskav. Sama nisem zdravnica, nisem eh, strokovnjakinja in ne moram uporabljati to vrstnih argumentov kot drugi. Ampak zares me zanima, ali sploh služi čemu, če se vsakdo osredotoči kot znanstvenik samo na eno edino področje, naprimer samo na amiloide, namesto da bi zadevam dostopali širše. Eh, potem je tu še vprašanje tobaka, o katerem tudi veliko govorimo zadnje čase. Eh, mislim, da je nedavno bila objavljena tudi finska študija, ki povezuje eh, redno in pretirano kajenje s pojavom Alzheimerjeve bolezni. Hvala lepa, Frederik. Še enkrat, še na hitro preverim, če še kakšno vprašanje. Ne. No, gremo kar po vrsti, ali lahko odgovorite na vprašanje. Doktor Frisoni, prosim. Da, hvala za vaše vprašanje ki mi omogočajo, da povem še tisto, če se prej nisem mogel zaradi omejenega časa. No, fragmentacija evropskih raziskav. Res je, da je področje raziskav v Evropi preveč eh, razdrobljeno, zato je komisija tudi podala pobudo za skupno programiranje raziskav. Če naj uskladimo znanstvenike po Evropi za skupno sodelovanje, potem je treba najprej oblikovati nek zelo ambiciozen projekt. Znanstvenik potrebuje neko jasno, zelo eh, pomembno opredelitev programa, nekaj velikega in ambicioznega, da se bo zadeve lahko lotil. Žal delujemo v globalnem scenariju in upoštevati moramo tudi to, kar se dogaja drugod. V Združenih državah Amerike so uspeli razviti zelo velik ambiciozni projekt. In tudi oni se ukvarjajo s slabšanjem pomina in podobnimi vprašanji. Mi smo tisti, ki zaostajamo. Evropa si mora ustvariti svoj lastni prostor. In to je odgovor tudi na vprašanje gospe, katere ime sem žal, se upravičujem, pozabil. Da, Evropa si mora ustvariti lastni prostor za raziskave in eh, sam ta prostor vidim pri izgradni infrastrukture za raziskave. To je ta prostor, ki ga potrebujemo v globalnem scenariju. To je tisto, kjer druge države niso dovolj zainteresirane. To je tisto, kar lahko tukaj v Evropi naredimo zdaj, če združimo moči. Seveda pa moramo razmišljati tudi, kaj bo v prihodnje. Glede vprašanja amiloidov. Ne bi se spuščal v podrobnosti razprave med zagovorniki ene in druge teorije, ne bi se spuščal v mehanične in tehnične vidike zadev, tudi sam nisem nek mikrobiolog, naprimer, ampak veliko znanstvenikov meni, lahko rečem, da večina, da je kupičenje amiloidov prvi pojav, potem pa se zgodi naslednje. Ne vemo pa, kaj se zgodi vmes, ne vemo, kakšna je povezava med kupičenjem amiloidov in slabšanjem spomina z degeneracijo neuronov. Tega pač ne vemo, kar pa ne pomeni, da je amiloid samo simptom bolezni. O tem sedaj teče znanstvena razprava. Vendar se sedaj, kot rečeno, ne bi spuščal podrobnosti, se bom raje kar ustavil. Najlepša hvala, dr. Frisoni. Eh, potem se lahko seveda dobite s kolegi in se zunaj pogovorite o podrobnostih, kar koga zanima. Sedaj dajem besedo dr. Larsu Olofalundu in rada bi vas eh, spomnila na to, da nam bo zmanjkalo časa. No, najprej odgovor na vprašanje v zvezi z omega-3 maščobnimi kislinami. Imamo podatke, ki podpirajo naše trditve, gre za rezultate zelo dolge časa raziskave. Vendar te raziskave ponavadi zelo dolgo trajajo, 10 do 15 let, da lahko uh, utemeljeno nekaj trdimo. Tole so zdaj šele prvi klinični preizkusi, s katerimi so začeli. In ker so ti preizkusi zelo dragi, je zelo malo podjetij, ki se ukvarja z njimi, ki jih lahko samostojno financira. Tako da je moj odgovor, da smo šele na začetku. Eh, potem se sprašujemo tudi, kaj je z vitamini, kakšen je njihov pomen. Eh. Kdaj že bi morali začeti uživati določeno prehrano, da bi preprečili prve simptome in podobno. Glede kajenja, ali je kajenje škodljivo? Da, seveda. In veliko študij kaže, da je pretirano kajenje škodljivo. Eh, škodljivo tudi v smislu pojava Alzheimerjeve bolezni. Večina eh, nas ima svoj odnos do tega, vendar ne gre samo za kajenje po navadi, so tu še neke druge podedovane lasnosti. Najlepša hvala še, gospod Žorž, da samo odgovor na vprašanje o koordinaciji eh, raziskav na področju demence. Ne gre samo za to, da namenimo več sredstev za več raziskav, temveč za boljšo koordinacijo tega, kar že imamo. Ena od prvih nalog te pobude za skupno programiranje, skupno načrtovanje je pogledati, kaj se res lahko bolje financira že na nacionalni ravni. Ta proces traja sedaj že šest mesecev in kot vidite potrebujemo nekaj časa že za to, da ugotovimo, kaj se lahko bolje koordinira in financira že na nacionalni ravni, potem šele lahko stopimo korak naprej s koordinacijo med vsemi. Ne gre pa samo za medicinske informacije, raziskave. Lahko rečem, da lahko vsi upamo, da bomo našli zdravilo proti Alzheimerju, ampak istočasno moramo poskrbeti za boljšo skrb za tiste, ki so že oboleli. Treba je pogledati, kako poskrbeti za ustrezno financiranje eh, skrbi za te ljudi. Na to ne smemo pozabiti, ko govorimo o raziskavah. Hvala lepa še gospa Henri. Hvala, jaz sem predsednica Združenja tukaj v Belgiji in moram reči, da predstavljam družine, torej prizadete osebe, da smo sicer dobili že veliko različnih oblik pomoči preko obstoječih omrežij, mrež samo pomoči, vendar so možne tudi druge povezave, ki se mi zdijo zanimive, recimo izmenjava izkušenj med nami in med eh, neko mrežo znanstvenikov, naprimer. In kot eh, rečeno, kot smo slišali že prej, samo zato, ker nekdo zboli za Alzheimerjem, ne pomeni, da je prenehal biti človek. To je še vedno ljubezni vredno človeško bitje, ki je potrebno pomoči in to vam lahko zatrdim, ker sem sama to doživela, da je možno ljubiti take ljudi, da pa je treba vse čas seveda samemu sebi dopovedovati, to je vendar ta človek, ta oseba, samo da je zbolela. Najlepša hvala, sedaj pa ne vem, ali je gospod Fahi že nazaj, da bi lahko odgovoril na vprašanja, ki smo jih prej slišali, sicer pa lahko na druga vprašanja dobite odgovore v pisni obliki. Prosim vas, da se zavedate časovnih omejitev. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoča. Kot veste, nas ni veliko pri komisiji, ki se ukvarjamo s tem področjem, zato sem moral nekoliko žonglirati in oditi še na drug sestanek. Eh, poskušal bom odgovoriti na hitro na vprašanje glede področja raziskav in zakaj to ni širše. Mislim, da imamo pri komisiji eh, tendenco, da se osredotočamo na zadeve, ki so po našem mnenju najkoristnejše in to gre za temeljne raziskave. Vendar je jasno in to postaje očitno iz leta v leto, da je treba zauzeti holistično stališče. In eh, posamične ugotovitve nekako umestiti v širši kontekst realne prakse. In to velja tudi za partnerstvo v boju proti raku, naprimer, ker gre za posamična zdravljenja, kjer pa potem ne pogledamo, kakšni so rezultati, kako bi lahko združili izkušnje vseh, ki so vpleteni v ta proces. Strinjam se z vami, In s tem zdaj lahko samo navežem spet na tisto, kar sem prej rekel. Unija inovacij, mogoče govorim nekoliko izven svojih pristojnosti, pa vendar. Mislim, da bi bilo v interesu tistih, ki sodelujo danes tukaj, da bi še naprej pozorno spremljali to pobudo. Posvetovanje je namreč šele v teku. In vemo, da je to osebna prednostna naloga predsednika eh, Barosa in lahko predvidevamo, da se bo od tu nekje pojavil nek denar. Gre za zadeve, ki se jih hočemo lotiti inovativno in ne bi sedaj ponavljal, za katere namene vse, ki smo jih danes tukaj omenili. Hvala lepa, gospod eh, Fahij. Res je, potrebujemo podporo in pripričana sem, da bodo poročevalci v senci to jasno navedli in ustrezno oblikovali predloge sprememb. No, sedaj lahko zaključimo drugi del naše današnje delavnice in smo pri tretjem delu, eh, kjer piše poslanke in poslanci govorijo o demenci, eh, piše, da imam sama besedo in bom zelo kratka, ker ne bi rada bila preveč čustvena. Sama sem bila zadolžena že 21 let, odkar sem tukaj v Evropskem parlamentu za področje zdravstva, prehrane in podobno za varstvo okolja. Ampak moram reči, da nikoli nisem bila najbližje vprašanjem varstva potrošnikov in zato tudi nisem več koordinatorka. Vedno sem razmišljala bolj o tistih boleznih, ki jih v javnosti bolj malo vidimo. In to so ponavadi duševne eh, bolezni. In nikoli si nisem mislila, da bo to tudi mene prizadelo. Sem edinka pred osmi leti, pa sem izgubila očeta zaradi tega, ker je na hitro umrl zaradi pljučnega raka. Moja mama je ostala sama, bila je zdrava, sposobna, umrla pa je uh, konec januarja letos pri 79. Sčasoma pa sem ugotovila, da je postala nekoliko čudaška in si nisem niti sama znala razložiti, kako in zakaj. Imela je neke čudne zamisli, živela je sama v hiši in je bila prepričana, da z njo živijo neki drugi ljudje. Stalno so izmanjkovali določene stvari in je razlagala, kako so jih ti ljudje odnesli. Bolj sem jo Eh, prepričevala, da to ni res, eh, manj je to zaleglo, potem sem morala z njo potihem govoriti, da je ne bi tisti drugi slišali. In šele potem, ko je umrla, oziroma kratek čas preden je umrla, deset mesecev prej, eh, ko smo na podlagi teh simptomov ugotovili, da gre za demenco, je bilo to zame veliko presenečenje sama pa nikoli ni hotela tega priznati oziroma uporabiti konkretne besede. Raje je govorila o nevihti v svoji glavi. Potem je nekaj časa verjela, da ima tumor v možganih in ko je zdravnik na podlagi snemanja pokazal in dokazal, da nima tumorja, je bila zelo vesela, pravo olajšanje jo je prevzelo in eh, šele Specialist mi je pozneje povedal, da gre za atrofijo določenega dela možganov, skratka, da se je večji del možganov povečal in pritisnil na drugi del možganov in sama je potem sicer jemala neka zdravila, ampak specialist mi je pojasnil, da se ne bo zgodilo nič bistveno drugačnega, če bo imala zdravila ali ne. Še vedno je potem živela sama, ker je ustrajala na tem, eh, vendar se je zgodilo recimo, ko je imela 78 let, čeprav je bila videti samo 65, vitka, zdrava, gibčna, zelo v formi, ampak je recimo pozabila, kje so ključi in je ostala zaklenjena v hiši nekajkrat. Sama sem začela opažati, da je nekaj hudo na robe, ko je leta 2009 februarja pozabila na moj rojstni dan. Seveda sama nisem poklicala, da bi rekla, mami, danes je moj rojstni dan, ampak takrat sem vedela, da je nekaj hudo na robe. In ne bi govorila o tem, kar je povedal že doktor Caputo. Takrat eh, nisem veliko razmišljala o tem. Doktor Kaputova je govorila o tem, kako lahko nekoga izgubimo. Izgubimo nekoga, ki je umrl ali pa nekoga, ki je še živ, vendar ga ni več tam. In to je težko dojeti, ne glede na to, kako izobraženi ste, kako podučeni ste o zadeva. To je vedno zelo boleč proces. In sama sem prepričana, da sem recimo v povprečju bolj izobražena in bolj informirana od večine ljudi, ampak vseeno nisem vedela, kako naj se tega lotim, koga naj pokličem, koga naj prosim za nasvet in rečem, kaj naj storim. Ampak vedeti moramo vsaj to, da se diagnoza lahko postavi že po prvih simptomih, če jih poznamo v zelo kratkem času. Že ko smo se pripravljali na to razpravo, danes smo se s kolegico spogledovali, čakaj malo, tudi jaz pozabljam imena, pozabljam telefonske številke, ali me mora že skrbeti ali kaj. No, vsi vemo, da imamo neke funkcionalne motnje, ampak pri kakšnih drugih boleznih se prej zavemo, kje je tista meja, kdaj je treba iti k zdravniku in dokje si lahko, dokud si lahko sami pomagamo. To je splošno znano. Vsi vemo, recimo, eh, kakšni so opozorilni znaki bližajočega se srčnega napada. Ampak ljudje ne vedo, kakšni so zgodni simptomi demence. Ljudje tega preprosto ne vedo. In tu je treba izboljšati raziskave, kar sem povedala že na začetku, in to je ključni del našega dela. Drugi del pa je to, kar nam lahko pomagajo vse te lige in združenja Alzheimerjevih bolnikov, njihovih sorodnikov, da nas opozorijo na zadeve, kaj lahko storimo, kako lahko sami eh, prispevamo temu. In sedaj upam, da se bom lahko tudi sama v svoji funkciji potrudila, da bom to povedala posod, kjer lahko tudi v parlamentu. Eh, Ljudje bi lahko potovali iz Italije na Švedsko in ne vem, iz države v državo, tam, kjer obstajajo boljši centri, eh, kjer obstaja boljša diagnostika, da bodo ja čim prej izvedeli, zakaj gre. Ampak zato moramo najprej vsi vedeti, kakšni so ti simptomi. Vsi v zadnjih kotih Evropske unije morajo biti seznanjeni s tem in tudi s tem, kaj lahko storimo že na samem začetku. Pri meni je bilo to zelo uh, veliko pomoč, čeprav sem to prepozno zvedela. Moja mama ni umrla zaradi demence, umrla je v bolnišnici po noči zaradi neke funkcionalne motne, ker je imela odprto rano in ni bilo nobene medicinske sestre v bližini. Ampak žalostno je bilo od tistega trenutka, ko se ni več spominjala, da je moj oče umrl in od tod naprej so se zadeve odvijale zelo hitro in od tam naprej, ne samo v moji situaciji, ampak nasplošno, potrebujejo pomoč. Treba je priznati, da potrebujejo pomoč in jim jo nuditi. Ker nam je tudi v zadnji fazi, ko se moja mama ni več spominjala mojega rojstnega dneva, hvala Bogu se je še spominjala, kdo sem jaz. Ampak včasih, recimo, ko sem jo poklicala in bi recimo nekdo podal eh, slušalko, je rekel, Dagmar te kliče, tvoja hči se je vedno glasila zelo obotavljivo, dokler ni slišala mojega glasu. Samo ime ali opomba, ko je kdo rekel tvoja hči, ni nič pomenila, dokler ni slišala mojega glasu. Sama sem se sicer e, tolažila s tem, da ni še tako hudo, ampak res je, da je mene prepoznavala do konca in e, Sama sem prepričana, da morajo ljudje poznati svojo diagnozo, vendar jih ne smemo prepustiti same sebi, da morajo vedeti tudi, kaj naj uh, storijo. Uh, to je namen naše delavnice in sama sem prav ponosa na se, da mi čustveno tole kar dobro gre. In moja zgodba ni nič posebnega, nočem tega podati. Milijone takih zgodb lahko slišite, če začnete spraševati naokoli. okoli. To se dogaja tudi v Evropski uniji, vedno pogosteje. Pomembno je, da to vemo. In upam, da je to močen signal za komisijo in tudi za gospoda Barosa, ki je že obljubil svojo neposredno podporo. Z veseli smo tudi uporabili jo, bomo potrebujemo tudi denar. To so moje pripombe, no in sedaj moramo videti še kratko video izjavo ker so nekateri bili zelo veseli, da bo Jose Morinjo prišel sem, ampak to ni res. Eh, nisem bila dovolj brihtna, da bi jim rekla, da, da seveda bo prišel, ker potem bi bila ta dvorana polnejša, ampak to bomo sedaj pogledali. Boa tarde a todos. Uma iniciativa europeia sobre a doença de Alzheimer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 ravno tako presega verski okvir. Lahko jo samo pohvalimo. Rad bi čestital vsem evropskim poslancem, predstavnikom komisije in sveta in tudi vsem tistim, ki so danes prišli na to delavnico, da bi se pogovorili o najboljših strategijah in o najboljših možnostih odziva na ta zelo pomemben izziv, ki je pred mani. Govorim o združenjih, ki združujejo družinske člane, bolnike, ravno tako Omenjam vse strokovnjake, ki so danes prišli v Bruselj, da bi z nami podelili izkušnje. Zakaj sem se na to povabilo gospe Marise Matijas odzval? Bilo mi je v veliko čas, da sem to lahko storil. Zakaj? Ker izražam veliko mero solidarnosti do tistih, ki jih je ta bolezen prizadela. Mislim, da je dobro, da izboljšamo pogoje tako za pacijente, kot tudi za njihove družinske člane. To mora biti skupen izziv. Zato bi rad nagovoril vse tiste, ki se morajo boriti proti tej bolezni. Evropska pobuda na tem področju je prava pot za vse nas, tako da bi imeli vsi enak dostop, da bi lahko ozdravili to bolezen in potrebujemo enake pogoje za vse, ne glede na državo izvora. Zdaj bi vas rad spodbudil rad bi dal upanje vsem tistim, ki jih je ta bolezen prizadela in tudi vsem tistim, ki morajo s temi živeti. Več kot 8 milijonov evropskih državljanov trpi vsako leto za to boleznjo. Vsako leto dekciniramo na novo 1,4 milijone ljudi in predvidevamo, da 20 let eh, se bo to podvojilo. Vsak, vsake 24, vsak 24 sekund diagnosticiramo nekoga, kar je resna tragedija. Če pa sedaj gledamo te tri trende, te številke, moramo vedeti, da ne govorimo samo o številkah, ampak o ljudeh. To so konkretni primeri. Življenje družin, življenje bolnikov je resno prizadeto. To se moramo boriti proti tej bolezni, izboljšati moramo življenjske pogoje vseh. In to je izziv, s katerim se moramo sprijeti vsi. Zato bi rad dal svoj glas tej pomembni pobudi. Skupinsko moramo delovati, samo tako lahko dosežemo dobre rezultate. Zgodnja diagnoza, kot tudi preventivni pristop, sta bistvena. Tako bomo poskrbeli za dostojanstvo, borili se bomo proti diskriminaciji in to je prednostna naloga. Vemo, da lahko pravzaprav upočasnimo napredovanje bolezni, ne moremo pa je preprečiti. Ravno zato je nujno, da pravzaprav zagotovimo neodvisnost pacijentov čim dlje, da poskrbimo za njihovo spoštovanje. Odvisnost od tretje osebe je v končni fazi žal neizogibna. Ravno zato moramo poskrbeti za to, da je skrb na voljo, da je oskrba na voljo, da te ljudi ustrezno usposobimo. Zato je potrebno skupno sodelovanje. Pomembno je tudi delovanje evropske inštitucije, ki se morajo odzvati skupaj z državami, članicami. Vključiti morajo tiste ljudi, ki lahko k tej pobudi pomembno prispevajo. Sem športnik, poklicni športnik. Ne vas spomnim tudi na. Uh, pomen redne fizične vadbe. To je preventivni dejavnik, ki ga moramo upoštevati. Žal nisem mogel priti eh, danes, eh, ker sem včeraj imel pomembno teko, drugo pomembno tekmo pa imam eh, čez dva dni. Ampak lahko povem, da vas podpiram, želim postati del tega projekta in zaključim vam tole, da izrazim solidarnost od tistih, ki trpijo za to boleznjo, tako pacijentom kot tudi družinskim članom. However, you have done that, Marisa. Um, <laughs> that will... Marisa, ne vem, kako si prepričala gospoda Morinja, ampak kakorkoli je, že vse čestitke. Sedaj pa bomo zaključili. Jose Morinjo je že rekel, da je pravzaprav solidarnost nujna. S tem smo zaključili uradni del, ampak sedaj bo pravzaprav oporočevalka podala predlog z vidika postopka. Izvoli. Najlepša hvala, Dagmar. Dovolite mi, da izkoristim to priložnost in se zahvalim eh, čudovitim predavateljem in govornikom. Hvala tudi za vsa vprašanja in tudi za vse odgovore. Žal nimamo dovolj časa za izmenjavo mnen, da bi komentirali vse, kar smo danes slišali, ampak nekaj bistvenih točk bi vseeno želela izpostaviti. Poročilo zelo dobro poznate, tako da veste, kaj sem želela izpostaviti. Zato bom pravzaprav samo povdarila bistvene točke poročila. Če pa bom določene točke izpustila, potem se morate zavedati, da nismo imeli dovolj časa in tudi prostora. Oblikovali smo skupno strategijo, sedaj moramo predložiti predloge sprememb in te predloge sprememb moramo ustrezno preoblikovati oziroma jih upoštevati. Želim pa izpostaviti en vidik in sicer, da je jasno, da podpiram štiri cilje Evropske komisije, predvsem preventiva, zgodnja diagnostika sta bistveni. Mislim pa tudi, da moramo vložiti velika prizadevanja, kar ne na zadnje nismo imeli celovitega pristopa, ampak smo do sedaj imeli razdrobljen pristop. Zato potrebujemo akcijske načrte na ravni držav članic, ki jih moramo združiti. Potem je tukaj še nekaj drugih velikov poročil, ki mislim, da jih zelo dobro poznate, recimo raziskave, zdravstveno varstvo, ustrezna raven usposabljanja, tako da lahko nudimo strokovno podporo in pomoč družinskim članom. Nadalje, zagotavljanje storitev, enakoreden in enak dostop eh, za vse. Za vse to si moramo prizadevati, če ne bi poskrbeli za dostojanstvo in zaščito pacijentov in eh, vsi lahko prispevamo k tem projektom, lahko poročilo še dodatno izboljšamo in nedvomno bomo imeli še več sestankov, dokler ne bomo o tem poročilu glasovali. Najlepša hvala, kolegice in kolegi, so verjetno prebrali to poročilo, samo na kratko poročevalci v senci minuta in pol, da se oglasite in poveste svoje mnenje. Marisa bo to vredno ob koncu rekla, dve možnosti imamo na voljo, ali bi predložili, preložili glasovanje na plenarnem zasedanju in tudi odboru, kar ne bi bilo dobro za komisijo, ali pa da bi upoštevali to časovnico. Kar pa pomeni, da ne bi imeli dodatne izmenjave mnen, ampak eh, bi se o tem posvetovali pročevalci v senci na sestanku. Marisa Matijas predlaga, da bi pred rokom za vložitem sprememb imeli sestanek pročevalcev v senci, ampak potem boste to lahko komentirali gospoda Manesku. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila poročevalki za vso upravljeno delo, ki ga je vložila pri pripravi tega poročila. Ne bi rada zavlečevala tega, ampak rada bi omenila pravzaprav svoje predloge sprememb, vendar za podrobnosti nimamo časa. treba je bolj osvestiti javno mnenje, jih senzibilizirati za najnovejše rezultate raziskav. Naprimer, če smo izvedeli, da tobak lahko vpliva na razvoj bolezni, uživanje rib pa deluje preprečevalno, potem bi morali te zadeve nekako poglobiti eh, in eh, rezultate raziskav predstaviti javnosti, tudi zaradi boljšega nadzora nad to boleznijo. Prav tako bi rada podarila multidisciplinarnost študij, ki se nanašajo na ta pojav. Seveda imamo tu že neke primarne raziskave, ki izhajajo iz javnega zdravstva, obstajajo tudi osnovna znanstvena dognanja, vendar je to treba prevesti v klinične pojme, to je bistvenega pomena. Še nadalje bomo delali eh, na sestankih poročevalcev in eh, strinjam se, da je dobro, če o tem poročilu glasujemo v plenumu čim prej. Demokrati klub. Eh, gospa Antonescu, za socialne demokrate, gospa McKevin. Ja, eh, kolegica se je opravičila, zbolela je in morala se je vrniti v prestolnico tako da bo potva že na zdravljenju. Čudovito jutro je bilo, žal mi je, da ni prišlo več kolegov, to je bistveno vprašanje, govorimo o skrbi starejših, to pravzaprav zadeva vse nas eh, nekoč v življenju. Tako da mislim, da bi res morali podpreti Evropsko komisijo in njena prizadevanja. Marisa, prebrala sem eh, tvoje sporočilo, izvrstno je države članice pa bi lahko zaprosili, da naredijo določene stvari, določene stvari lahko opravimo mi v Evropskem parlamentu oziroma v Evropski uniji. Morda bi bilo dobro, da pripravimo načrt in želimo si, da bi se ti rezultati dosegli za časa našega mandata. Morda bi bilo dobro, da damo temu ustrezen povdarek. Še en predlog spremembe, ki bi ga sama želela podati in sicer, da bi pravzaprav imeli več eh, podpore, ker veliko krat slišimo, nimamo na voljo dovolj sredstev, ker to ni drago zdravilo. Ampak mislim, da potrebujemo javno podporo, potrebujemo podporo raziskavam, ker so rezultati v končni fazi boljši in tudi eh, stroški so nižji. Zato bi morali pripraviti eh, predlog spremembe. Potem da bi pravzaprav imeli možnost, da bi v oporoki ljudje rekli, kaj si eh, želijo storiti, kaj želijo, da bi bilo eh, za njih najboljše. Pravzaprav, ko govorimo o čezmejnih zdravstvenih storitvah, je to zelo dobro in ustrezno. Narisa, naša politična skupina vas podpira, zato si moramo prizadevati. Pravzaprav bi bilo dobro, da naredimo preboj na področju demence in tudi, ko govorimo o Alzheimerjevi bolezni v našem parlamentu, zato bi bilo dobro, da bi si zastavili konkretne cilje. Frederik Ris eh, za Alde. Najlepša hvala, minuto in pol imamo še čas, ampak mislim, da je bilo to delo danes dopolne zelo plodno, da je vredno truda, da s tem nadaljujemo. Mene osebno je zelo obogatilo in upam, da lahko povabimo še kdaj kakšne analitike, ki nam bodo še pomagali s svojimi dognanji in eh, z gospod Matjas, ki se moram še enkrat zahvaliti, smo že razpravljali o tem, kako podariti in poglobiti prizadevanja, kako dodati to evropsko vrednost in vprašati se, kaj mi lahko dodamo k temu, kar se že počne v različnih državah, članicah in uh, uvrstiti ta prizadevanja med prednostne naloge v državah članicah, v raziskave in še enkrat podarjam raziskave, ki jih še vedno ni dovolj. To je pomembna uh, bolezen. Seveda imam še veliko vprašanj in se jih bom lotila v bilateralnih razgovorih s tukaj prisotnimi. Že v sedmem okvirnem programu raziskav je že nekaj raziskav vključenih, vendar jih bo treba dodati še nekaj. Sama sem imela še en dodatek, deveti točki, ki ga pa žal nimam več tukaj pred seboj. No, glede kopičanja teh eh, beljakovin, amiloidov in eh, jasno je, da tukaj nismo strokovnjaki za to bolezen. Mislim, da bi bilo dobro, če bi bili vsem skupaj bolje informirani. Podarila pa bi dejansko to, da je treba dati prednostno vlogo in podarek bolniku in to je v uh, členih 10, 9 in 11 uh, eh, treba še dodatno poudariti. Tu bi morali morda dodati absolutno prednost evropske dimenzije in naših skupnih prizadevanj. Uh, Poročevalci v senci strani zelenih niso več z nami, zato za eno minuto, ampak res eno minuto, gospodu Žuvalnu. Ampak res eno minuto. Najlepša hvala za to minuto. Mislim, da bi lahko poročilo še dopolnili še z nekaterimi točkami, ki jih sam tukaj tudi ne najdem trenutno. Eh, treba si je zapojiti tudi to, da uh, eh, Alzheimerjevi bolezni ne podlegajo samo ostareli, uh, da gre tu za zdravstveno, družbeno vprašanje, učinek na družino, da je to treba nekoliko bolj poudariti v poročilu. Uh, raziskave so seveda bistvene, vendar se ne smejo osredotočati samo na eno področje, zato je treba poudariti inovativnost kot odprt pristop In pomembno je podajati razmere med javnim in zasebnim sektorjem in končno najti prave podarke in tudi etične vidike te bolezni. Hvala, se strinjam, ker pravzaprav vas lahko takoj pozovem, da vložite predloge sprememb. Rok za vložitev pa je sedaj po novem 9. novembra do 12. ure. Rada bi povabila vse, ki ste poročevalci v senci, da se odzovete. Tiste politične skupine, ki poročevalcev eh, v senci ni, to je skupina zelenih in pa skupina, kjer je gospa Kodojakis eh, koordinatorka oziroma pričevalka v Senci. Še enkrat se boste sestali in eh, to bo verjetno popovdne oziroma v zgodnjih večernjih urah 8. Eh, novembra. 9. novembra zjutraj bo zasedal odbor, to bo v torek. Začeli bomo z glasovanji. Upam, da boste vsi prisotni, torej 8. novembra ali pa 9. novembra, ne vemo. 17. uri bomo sklicali ta sestanek. Seveda to sedaj ni več v mojih rokah, ampak v rokah sekretarjata torej 8. novembra, pročevalci v senci, 9. novembra do 12. ure pa je rok za vložitev sprememb. Hvala vsem. S tem zaključujem javno predstavitev, ob koncu pa še gospa poročevalka. Ampak res eh, te moje zadnje besede, dve zadnje besede, če mi dovolite. Hvala, hvala za razumevanje, hvala vsem govornikov, res ste bili eh, zelo izčrpni, zanimivo razpravo in predstavitve smo slišali, lahko poudarim.